commissioner you have the floor president uh, honorable komisija izvolite predsedujoči spoštovani poslanci zabeležil sem si kakšen pomen ste pripisali razdeljevanju hrane najbolj ogroženim osebam socialna dimenzija evropske unije je posebej pomembna v času krize kot jo trenutno doživljamo. Nezaposleni, občutljivi in socialno izključeni pričakujejo, da bo Evropa pokazala solidarnost in jim pomagala tudi na praktičen, po praktični poti. Glavni instrument Evropske unije za podporo zaposlovanja in vključevanja najbolj ogroženih oseb bo še naprej Evropski socialni sklad. Zato je komisija predlagala, da se zagotovi minimalni zagotovljen proračun, in, eh, ki bo znašal najmanj 25 odstotkov kohezijske eh, politike in tudi določen znesek eh, nacionalne vojnice, ki naj vključuje socialne okrepe. Predlagamo tudi, da se ohrani in okrepi Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za to, da pokažemo solidarnost z sveže nezaposlenimi delavci v zelo težkih okoliščinah. Po mnenju komisije je program za pomoč najbolj ogroženim osebam v Evropi, mora biti del teh prizadevanj. Stvarnost je taka, da bomo vedno imeli so državljane, ki bodo potrebovali takšne, um, takšne programe podpore, zato predlagamo, da tudi v, v finančnem okvirju še naprej zagotavljamo finančna sredstva pod prvim naslovom, kjer bo tudi bolj v skladu z cilji zmanjšanja revnosti v strategiji 2020. Tako bomo tudi lažje se borili proti argumentom, ki so bile izpostavljene trenutno. Pravna podlaga se je izkazala za sporno glede na tudi razdaljevanje hrane. Komisija si je to zabeležila, ne bomo pa tudi odstopili od naše pravice do pobude. Evropski proračun mora še naprej zagotavljati sredstva za razdeljevanje hrane v luči boja proti revščini. Trenutno pa tudi razmišljamo o različnih eh, možnostih znotraj kohezijske politike, da se lotimo te težave in možnosti, kako lahko k temu pripomorejo tudi posamezni kohezijski skladi. Po, čeku, potrebujemo nek način, ki bo tako učinkovit, kot tudi izvedljiv. Zahvaljujem se parlamentu za zelo veliko pomoč pri uresničevanju in tudi za to, da ste to točko dali na dnevni red. Hvala lepa. Sedaj pa imajo besedo politične skupine. Prva Evropska ljudska stranka, gospod Sikjerski. Dve minuti. 15. pretekli mesec smo sprejeli, da se, oziroma to je bilo v lanskem letu, da se razdeljevanje hrane nadaljuje tudi um, v letu 2012 in 2013. V razpravi o prihodnosti programa smo večkrat izrazili podporo za nadaljevanje programa razdeljevanja hrane v naslednjem finančnem okviru. Julija smo sprejeli resolucijo in sklenili smo sledeče. Najti moramo rešitev za nadaljevanje programa za najbolj ogrožene osebe v Uniji. V naslednjem finančnem okviru 2014-2020 mora podpora temeljiti na pravni podlagi, zato da se bo lahko nadaljevala. In zato da bomo lahko zagotovili primerno mero živil, ki se jih lahko razdeli. Tako se lahko zagotovi, da bodo osebe, ki so odvisne od pomoči, tudi do, dobile dovolj hrane. Spominjam se, da pred glasovanjem 15. februarja je komisar Andor in drugi so odgovarjali na vprašanje. Gosp Na vprašanje gospe Beresove iz eh, odbora za zaposlovanje šlo je za, program, za prihodni program v naslednjem finančnem okvirju. Gospod Andor je odgovoril in rekel, da v naslednjem finančnem okvirju bo financiran tudi program za hrano in to iz drugega dela proračuna. Po mnenju komisarja je ta cilj tudi del ciljev eh, strategije Evropa 2020 za bor, boj proti revščini. Komisija je izkoristila svojo pravico kot zakonodajalec in je tudi vključena v pogajanje o proračunu. Izjave komisarja glede izjave komisije z dne 21. decembra je treba upoštevati. Tam se vidi, da nas so bili nasprotniki programa pripravljeni najti kompromis v svetu in mnenja smo, da mora komisija upoštevati tiste države, ki ne želijo nadaljevati tega programa. Dela torej se nadaljujejo. Pripraviti moramo finančni predlog za ta program. Hvala lepa. Rad bi vas prosil, da upoštevate čas za govor. Hvala lepa. Sedaj pa za socialiste in demokrate, gospa Beres. Hvala lepa, gospod predsedujoči. S kolegi iz odbora za gospodarstvo in tudi v odboru za zaposlovanje smo želeli ponovno omeniti to vprašanje tudi v okviru izjave, ki jo je podala komisija v 15. februarja, namreč, da bo izkoristila svojo možnost dejanja pobud za predla, predlog nove. Ga osnutka za financiranje tega programa v naslednjem finančnem okvirju. Pri tem imate zagotovo podporo celega parlamenta, to vede, ampak želimo iti korak dlje. Mislimo, da ta program ne sme postati um, žrtov medvladnih pogajanj in ne smemo enostavno izvajati sodb sodišča za to, da tukaj prevzamemo pravno inicijativo, ampak moramo pripraviti pravi solidarnostni svežen. Ne smemo samo um, izdobsti proračun socialnega sklada, drugače gre za solidarnost revnih za drugimi revni. Tega ne želimo in prosim, da ste pozorni tudi na naslednje v tem parlamentu. se številni ne ravnajo po makroekonomskih kondicionalnostih, ampak na, se bolj ravnajo po strategiji 2020. In tam imamo cilj za boj proti revščini. In moramo se pogovarjati o proračunu za najbolj ogrožene. Tudi tiste države članice, ki še niso prepričane, bi morali tukaj eh, prepričati in morate izkoristiti vašo pravico do inicijative, do pobude, da tukaj nekaj dosežete. Hvala. Naslednja je gospa Harkin za liberalnost. Imate minuto in pol. Hvala lepa. Najprej bi rada povedala, da pozdravljam predlog komisije za prihodne ukrepe za zagotavljanje nadaljevanja eh, razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji. Trenutno se hrana razdeljuje 13 milijonov ljudem, ki trpijo zaradi revščine v 19 državah članicah. To kaže, kako daleč moramo iti pri boju proti revščini. Velike izzivi, pred katerimi še vedno smo, tudi se pokažejo. Uh, razdeljevanje hrane zagotovo ni zadosten ukrop za, za ukrep za preprečevanje revščine. Seveda je to en korak in za tiste, ki prejemajo hrano, je bistven. Strinjam se s komisarjem Renom, da tisti, ki uh, trpijo zaradi revščine, pričakujejo določeno mero solidarnosti strani EU in eh, slišala sem pozitivne komentarje glede eh, sklada za prilagoditev globalizacije. Žal pa se številne države članice s tem mnenjem ne strinjajo. Videla sem, da je osem držav članic um, glasovalo za to, da bi se ta sklad učinilo, ukinilo. Torej, medtem ko parlament in komisija podpirata uh, ohranitev tega sklada, pa te podpore ne vidimo na ravni sveta. Program, o katerem danes razpravljamo, ima tudi določene težave na svetu in tu se sprašujemo o vprašanju prihodnosti socialne politike. Ena od eh, prednostnih nalog strategije 2020 je zmanjšanje revščine in upam, da bo komisija parlament pri temu podprla. Kot veste, boste vsekakor prijeli odporo parlamenta za ta program. Hvala lepa. Naslednja na seznamu je za skupino zelenih gospa Kornelisen. Imate minuto in pol, izvolite. Spoštovani predsedojoči, zagotovili smo, da se program razdeljevanja hrane ni zaključil za 80 milijonov najbolj revnih. Nadaljuje se letos in prihodno leto in sedaj moramo čim prej zagotoviti tudi prihodnost tega programa. Najhujši scenarij je, da tem bankam dajemo občutek, da se bodo programi nadaljevali, potem pa prepozno povemo, da se ne bomo. Če ne bomo sedaj razjasnili, kako je, potem banke za hrano ne bodo ukrep, izvedle potrebnih ukrepov za zagotavljanje hrane. In zagotovo bomo v našem parlamentu našli večino za to, da se razdeljevanje hrane na nek tak ali drugačen način nadaljuje. Je pa tudi tako, da določene države to blokirajo in da so pripravljeni iti celo na sodišče. Ali nam lahko zagotovite, da to, kar ste se dogovorili na svetu, da bo, to pomeni, da se bo program nadaljeval nas, naslednji dve leti, potem pa se bo po vsej verjetnosti zaključil? Oziroma, ali nam lahko poveste, ali obstaja kakšna pot, da se obide to blokado sveta, ali naj to vse skupaj prepustimo kohezijski politiki in potem upamo na najboljše, kajti upati na najboljše je, najboljše, je edina gotovost, ki jo lahko trenutno ponudimo bankam za hrano. In ne smemo um, dovoliti, da se bo leta 2014 ta program zaključil, če pa se bo, moramo pa tem ustanovam dati možnost, da se prilagodijo na to. Hvala lepa. Naslednja na, govor, na seznamu govorcev je gospa Cimer za GUE NGL. Dve minute imate besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospode, gospod komisar, če sem vas pravilno razumela, je izjava, ki ste jo danes dali, ta, da komisija se bori za nadaljevanje razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji, storila bo vse za to, da bo v doglednem času tudi predložila konkretne predloge, po eni strani za to, kam točno bo sodil ta program in drugič, kako se bo financiral. To se mi zdi nujno potrebno in mislim, da je naša skupna odgovornost, da poskrbimo za to, da bo ta program za razdeljevanje hrane dejansko um, resničnost. Ne zato, ker se mi zdi to zadnji možni ukrep, ampak zato, ker je to signal, da ljudem pokažemo, da še imamo nek osnovni občutek za potrebno solidarnost za situacijo na področju hrane v, pri ljudeh v Evropski uniji, ki se niso mogli odeležiti razvoja in ki so prve žrtve in največje žrtve boja proti krizi, ki se ga je lotila Evropska unija. Tu mislim na Grčijo, na Španijo, na druge države. In to, kar počenjam, da bomo v Evropski uniji gre ravno v breme najrevnejših. Tu dajemo nek znak, a več to ni. Zato mislim, da je nujno potrebno, da smo ne le solidarni do 18 milijonov ljudi, v Evropski uniji, ki so trenutno odvisni od tega, da se jim da na razpolago živila, ampak da mora iti tudi zato, da želimo nadaljevati boj proti revščini ali pa jo sploh enkrat dati na glavni dnevni red naših eh, pogovorov. Tega signala zaenkrat še nismo posredovali. To pa je po mojem mnenju odločilno, če želimo napredovati in če želimo tudi pridobiti zaupanje državljanov za to, da smo res tudi socialna in solidarna unija. V tem smislu imate našo podporo, drage kolegice in kolegi, mi sami pa smo tudi pozvani, da storimo nekaj za to, da bodo tiste vlade, ki doslej to blokirajo, da odstopijo tega stališča. Mislim, da je to tudi nekaj samo zaveze za nas. Hvala lepa. Naslednji na seznamu je gospod Imbrasas za EFLD. Besedo imate za minuto. Spoštovani kolegi, naraščajoče cene živil in stroški življenja silijo vedno več ljudi v to, da prosijo za pomoč. Znesek, ki ga letos ponujamo za to schemo, se je bistveno zmanjšal v primerjavi s prejšnjimi leti. In ta denar je namenjen hrani najbolj ogroženim osebam v Uniji. In okoli 43 milijonov oseb ima težave z zagotavljanjem hrane in se ne morejo vsak dan prehranjevati. Zato moramo najti rešitev, zato da bomo nadaljevali s tem programom, ne da bi zmanjševali financiranje. Naraščajoči stroški hranje in pa ogrevanja so težave tudi v, predstavljajo težave tudi v Litvi. In to je vedno hujše za ljudi, ki jih je že tako ali tako prizadela revščina. Hvala. Hvala. Naslednja na seznamu je gospa Kristina Morvaj za neovrščene minuto in pol. Hvala lepa, spoštovane kolegice. Program razdeljevanja hrane ne pomaga le tistim revnim, ki konkretno prejmejo to hrano, ampak tudi podjetjem, ki z uh, sistemom javnega naročaja prejemajo velike vsote ni tudi nepomembno, katera velika podjetja to so. Zato prosim poslance, da se malo razgledajo v svojih državah, katera podjetja ta denar prijemajo. Rezultati so grozljivi. Mačarska je prejela približno 4 milijarde forintov kot pomoč v hrani in vidimo, da največja podjetja prejmejo ta, podjetja, ta denar, ne pa MSP. 660 milijonov forintov je naprimer prejelo eno največjih podjetij na Mačarskem in to so podjetja, med drugim, ki so bila tudi že kaznovana zaradi kartelnih dogovorov. Podpiramo MSP z besedami, po drugi strani pa javni denar steka v največja podjetja v državah članicah. Zato bi bilo dobro, če bi MSP-ji ne prejeli občutka v, vse, v državah članicah, da če niso blizu posameznemu političnemu režimu, da so potem lahko samo na strani poražencev. Prav tak občutek namreč imajo podjetniki na mačarskem, ki niso prejeli podpore samo zato, ker niso blizu trenutnemu vladajočemu režimu. Hvala lepa. Sedaj pa v, govorci v svojem imenu, gospod Silvestri, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Številni ljudje v Evropi so odvisni od tega programa. 43 milijonov je na pragu revščine in rad bi se zahvalil tistim, ki se v odborih prizadevajo za to, vendar bomo zavrnili predlog komisije o prehodni naravi razdeljevanja hrane. Želimo pr program, kakršen je bil opredeljen. A, e, in predlog, ki smo ga slišali decembra, pravi, da naj bi se program nadaljeval samo še dve leti. In to zavračamo že sedaj. Želimo, da to velja tudi v prihodnosti. Program je treba reaktivirati imamo večletni finančni okvir, v njem imamo 2,5 milijard, ki so namenjeni za programe. In eh, ta denar bi zadostoval, da se ta program nadaljuje tudi do leta 2020 in v naslednjem finančni perspektivi je treba potrditi eh, namen komisije, da podpre ta program. Toliko ljudi v Evropi potrebuje pomoč. Ne moremo krize premagati samo z krajšanimi dodatnimi davki in črtati pomoč tistim, ki jo potrebujejo. To je slepa politika in danes se zauzimamo za ta program in zauzimamo se za to, da se bo ta program tudi nadaljeval po letu 2014. Hvala lepa. Naslednji je gospod De Castro za minuto in pol. Gospod predsednik, gospod komisar, drage kolegice in kolegi, rad bi vas spomnil, da smo zelo zadovoljni z rezultatom, da se bo program nadaljeval do leta 2013. Celoten parlament se je zauzemal za to in po dolgem postopku smo to dosegli odbor za socialne zadeve in za kmetijstvo prosita, da se komisija zaveže tukaj pred parlamentom, da bo program nadaljevala tudi po letu 2013. 15. decembra je komisija vzela na znanje nasprotovanje določenih držav članic proti temu eh, programu, vendar vam to ne jemlje pravice do pobude, ki je predvidena z pogodbo komisija mora upoštevati odločnost Evropskega parlamenta in, tudi večino, in upoštevati tudi mnenje večine držav, ki želijo nadaljevati ta program. Veselimo se izjave, ki jo je danes sprejela komisija oziroma podala komisija. Gre namreč za instrument, ki omogoča, da se vsako leto 18 milijonom prebivalcev razdeli 440 milijonov ton živil. In med, njim, med temi eh, državljanje tudi veliko otrok. In zato je treba to nadaljevati. Imamo velike izzive za varnost oskrbo hrane in ravno najbolj ogrožene eh, skupine državljanov morajo biti zaščiteni. Torej moramo zagotoviti dovolj sredstev tudi za nadaljevanje programa po letu 2014. Hvala lepa. Naslednji na seznamu je gospod Lajen. Minuto in pol, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči in gospod komisar. Program je bil vzpostavljen v času, ko je bila. Ko, bile, ko je bila hrana v vseh trgovinah, danes več ni tako, danes se hrana kupuje na trgu in uh, treba jo razdeliti. Moramo najti drug način za nadaljevanje. Dobrodelni sistemi v državah članicah so najboljši način za pomagati ogroženim osebam in to se pač eh, s tem se strinjajo določene eh, države v svetu, vendar pa je večina v parlamentu za to, da se ta program nadaljuje. Podpiram predlog komisije, da se naslednjo večletno finančnem okviru pravi tudi Evropski socialni sklad kot pravno podlago za nadaljevanje tega pomembnega um, programa. To je tudi v skladu z sodno prakso Evropskega sodišča in kar je najbolj pomembno, s tem bomo lahko nadaljevali podporo najbolj revnim državljanom. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Deli za minuto in pol.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 predvidela 2,5 milijard evrov za leto 2014 do 2020 za ogrožene osebe. Sedaj imamo manjšino na svetu, ki se je odločila, gre za pogumno odločitev. Večina državljanov oziroma vedno več oseb v Evropi pa potrebuje pomoč zaradi socialne krize. Tu gre za pogumen korak, ampak ne zadostuje. Sedaj nimamo niti 500 milijonov evrov v programu, kjer bi potrebovali pravzaprav 2 milijarde in pol. Komisija je zavestno zmanjšala ta proračun, čeprav se, bi se sredstvo morala povečati. Kako je sedaj za izvajanje prihodnega programa? Če se ta sredstva razdeljuje v okviru socialnega sklada, je treba spremeniti upravljanje sredstvi, zato da se bo lahko še naprej kupovalo živila na trgu in jih razdeljevali najbolj ogroženim. Pri tem pa je to prakso že obsodilo Evropsko sodišče, ker ni rešitev, si morajo banke živili znova znajti v taki situaciji, kakršne so sedaj se izogibali. Kaj moramo storiti? Mislim, da je treba pri, zagotoviti določen proračun in poskrbeti za to, da vsi, vključno z nami, imajo pravico do ustrezne prehrane za primerno ceno in potrebujemo varnost in potrebujemo okvirno direktivo za minimalni dohodek. Hvala. Hvala. Uh. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, komisar. Eh, škoda, da ni bilo najavljenega nič natančnega in konkretnega. In sicer ste povedali, da naj bi se stvari odvijale preko socialnega sklada, ne da bi povečali količino sredstev. 2,5 milijard za večletni program pomeni, če želimo ali ne, da se sredstva eh, zmanjšajo vsako leto za 100 milijonov. In to pomeni, da situacija ni spremljiva in eh, komisija in Evropski parlament in ustrezni odbori bi morali povzeti pobudo. E, potrebujemo posvetovanje z organizacijami, ki organizirajo solidarnost v Evropi, ugotoviti moramo, kakšne so potrebe in pripraviti predlog, e, ki bo predložen različnim instancam. Prisrčna hvala. Besedo dajem gospe Morin Šartje. Eh, hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Eh, pazljivo sem poslušala, kar ste povedali in sicer predlagate, eh, da bi se ta program za revne prenesel pod socialni sklad. Evropski socialni sklad je v bistvu usmerjen na vključevanje v delo. To vključevanje v delo je nujno potrebno eh, za vključevanje v družbo. Ni se mogoče vključiti v družbo, če eh, človek nima dela. In zato moramo zasledovati prave cilje, biti moramo pozorni in zlasti dati podarek eh, vključevanju v delo. Sedaj pa nekaj besed o programu za razdeljevanje živil. Sredstva, ki so bila do sedaj eh, predvidena, se lahko ohranijo eh, za to, da bi do leta 2020 dosegli trajanje tega programa. Potrebno je prepričati tiste dežele, ki so ta hip še proti. Eh, Klauzula o kondicionalnosti glede dobrega upravljanja ne smi eh, iti v škodo sociale, ne potrebujemo dvojnega kaznovanja, potrebujemo ta program, branimo ta program in mi smo zato, da to postane trajna inštitucija. Hvala. Eh, gospod Darda, za minuto in pol je naslednji govornik. Merci, eh, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. V tem okviru smo eh, še večkrat eh, razpravljali eh, o tem, ali tu ne potrebujemo več solidarnosti napram državljanom in da bi evropski projekt poenostavili. Sedaj vemo, da obstaja manjšina v svetu, ki je zopr te pobude in to ni edini program za boj proti revščini. Imamo tudi druge programe. Eh, izvajanje pravice do pobude za to, da bi rešili ta pomemben program, da bi z tega napravili program za solidarnost eh, in da to naleti na nasprotovanje v svetu, eh, to evropsko prebivalstvo vidi. Zato ne smemo se tukaj obotavljati. Obrniti se moramo na svet, v najslabšem primeru pa se moramo obrniti na vlade v Nemčiji in Franciji. Hvala. Hvala. Gospod Heusling je naslednji govornik za eno minuto. Eh, mislim, Eh, da se tu strinjamo vse poslanske skupine in sicer v tej točki. In mislim, da bomo prepričali tudi tiste države, ki so se do sedaj izrekle zoper ta program. Naša naloga je seveda, eh, da smo solidarni za 18 milijoni, ki so trajno odvisni od tega programa, vendar pa potrebujemo novo osnovo. Eh, to je vsem jasno, kajti povedano je bilo, da ne potrebujemo da potrebujemo novo osnovo, tudi ob upoštevanju pravnih sob, kako najti novo obliko razdeljevanja. In eh, mislim, da moramo okrepiti regionalne pobude, tako tiste, ki razdeljujejo hrano, eh, kot tiste, ki dajejo na voljo to hrano. In sicer moramo oblikovati mrežo oskrbe. Eh, in prav tako moramo eh, imeti določeno varnost. Eh, ne potrebujemo sklada za dve leti in da potem ne vemo več, kako bodo stvari potekale. Tisti, ki potrebujejo pomoč, potrebujejo neko določeno varnost, dolgoročno, ne samo za nekaj let. Potrebni je dolgoročni program. Hvala lepa. Gospa Cubr, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, današnja socialna situacija ni spremljiva. 43,4 eh, eh, milijonov odstotkov, torej več kot 15 milijonov evropejcev je ogroženih zaradi varnosti in celo delavci so ogroženi zaradi varnosti. Po Eurostatu je tveganje za revščino povezano z slaboplačanimi deli, začasnimi deli, deli za določen cas. Eh, in eh, proračunska konsolidacija, ki je bila sprejeta eh, v parlamentu, bo situacijo še zaostrila. Ni sprejemljivo, da v teh težkih časih temu prebivalstvu in temu delavstvu ne nudimo tega programa. Potrebujejo določeno varnost, potrebno je preprečiti pomankanje hrane. Seveda bi bilo bolje, Eh, če bi eh, lahko dobili več, kot je predlaganih 500 eh, milijonov, ampak to moramo nujno ohraniti. Hvala za minuto in pol, gospa Erans Garcia. Hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Zahvaljujoč pomoči Evropske unije je bilo mogoče nuditi pomoč eh, v hrani, to je treba nadaljevati ob eh, podpori parlamenta. In sicer je temeljna misel evropske zgradbe eh, solidarnost, teritorijalna družbena kohezija, to je pomemben instrument za dosego tega cilja. V sedanji ekonomski krizi prebivalstvo Evrope trpi in sicer je 43 milijonov ljudi, Eh, ki morajo dvakrat razmisliti o tem, eh, ali si bodo dvakrat tedensko privoščili proteine. To eh, pomoč eh, imamo vključeno v proračun Evropske unije in to je tudi prispevek skupne agrarne politike. Eh, Kot poslanci moramo pozeti vse pobude, da se bo ta program nadaljeval še po letu 2014 in da bo, se bo nadaljeval v celotnem okviru večletnega finančnega okvira. Potrebujemo soglasje z svetom ministrov in poskušati moramo preseči egoizem v korist evropskih državljanov. Prisrčna hvala. Eh, naslednja govornica je gospa Sarbo. Hvala lepa. Torej, dogovor, ki je sledil med institucionalnim dogovoru, je zagotovil, da se bo program ohranil z isto ravnjo financiranja do leta 2014. Žal pa so nekatere države članice glasovale za to, da bi se v celoti ukinilo ta program po letu 2013. Več kot 80 milijonov državljanov je prejelo eh, hrano po tem programu in ne smemo pozabiti, oziroma več kot 18 milijonov jih je prejelo, več kot 80 pa jih živi pod mojo revščine. Naj izpostavim nekaj revščina in lakota obstajata tudi v Evropski uniji in tega ne moremo kar prezreti. In gospodarska kri kriza je vse skupaj še poslabšala. Številke, ki smo jih slišali, kažejo, kako pomembna je ohranitev takšnega programa tudi v prihodnosti. Kar nečloveško bi bilo, da se ukini tak program v obdobju, ki se kaže kot vedno bolj uh, težko. Revščina ne bo izginila v letu 2013 in zato potrebujemo ta program tudi po letu 2013 in to mora ostati izvajati evropski program, ki mora imeti zagotovljeno isto raven financiranja kot doslej. Zato pozivam komisijo, da res pogleda, kam lahko uvrsti ta program v večletnem finančnem okvirju, nasprotujem pa kakršnem koli um, poskusu uvajanja nacionalnega sofinanciranja. Razprave o tem potekajo, vendar pa ta tema pomoči s hrano še ni bila ustrezno obravnavana. Tega ne smemo uh, zanemarjati. Hvala. Hvala. Se še gospa Patrav ne veš. Uh, eh, gospod predsedojoči, gospod komisar, uh, čestitam komisiji za to, da je komisiji vse uspelo zagotoviti sredstva za revne v splošni ekonomski krizi. EU eh, e mobilizira zelo veliko sredstev tudi za zonanje eh, politične namene in zato je dejansko treba zagotoviti oziroma nadaljevati, zagotoviti sredstva za nadaljevanje tega programa. Vendar pa je to samo omejena pomoč. Po zaključku programa ni zagotovljeno, da se bo ta program nadaljeval po letu 2013. Države članice, ki pravijo, da je treba banke živil zagotoviti nacionalno, morajo razmisliti o tem, ali ne bi dejansko morali poskrbeti, da bi bilo več solidarnosti. Hvala. Pet poslancem sedaj lahko dam možnost, da se oglasijo v okviru postopka Catch the IDS Temera. Eh, gospod predsedujoči, jasno je, da potrebujemo obsežno rešitev za prihodnost, da bi lahko zagotovili preživetje najšipkejših v uh, Uniji. To so uh, ljudje, ki so izključeni iz družbe, 13 milijonov ljudi, eh, ki živijo v eh, revščini, 30 milijonov jih je slabo prehranjevanih, 43 milijonov eh, stoji pred negotovostjo. To pomeni, da moramo sodelovati za to, da se ta program nadaljuje tudi po letu 2013. V V okviru večletnega finančnega okvira je potrebno voditi to razpravo tudi ob upoštevanju agrarne reforme zato, da bi rešili pravne probleme. Imamo posebno težavo tudi v svetu in ravno zato se moramo še bolj potruditi, da podpremo tiste, ki jih je kriza najbolj prizadela. E, otroke, brezposelne, bovnike, 80 milijonov ljudi v celoti, e, ki e, so danes pod pragom revščine. Pravica do pobude na strani komisije je odločilnega pomena. V parlamentu se glede tega strinjamo. Hvala. Hvala. E, gospa Irikvejca, eno minuto. Hvala. E, mi se moramo lotiti pravega vzroka in sicer sedani neoliberalni eh, ekonomski model, ki ga eh, uporabljajo mnoge države. Strategija temelji na prilagajanju proračuna, vendar pa ne vodijo aktivne politike zaposlovanja. In to vodi do neravnovesja eh, med eh, javnimi in zasebnimi sredstvi in to je prispevalo do tega, eh, Eh, da so mnogi državljani zdrsnili v spiralo revščine in socialne izključeni. 113 eh, milijonov eh, evropejcev je ogroženih zaradi revščine in zaradi socialne izključenosti. Solidarnost je temelj Evropske unije in to pomeni, da potrebujemo ravnoteženo politiko na področju gospodarstva za to, da bi preprečili socialno izključenost in neravnovesja. Evropska unija Slovenija je v eh, službi ljudi. Eh, zlasti tistih, ki jim gre zelo slabo, njim je treba pokazati izhod iz krize. Samo na ta način lahko dobimo eh, na verodostojnosti kot evropski organi. To pomeni, program je treba nadaljevati. Hvala, gospod Kelly. Uh, Mislim, da je pomembno, da to temo obravnavamo predvsem zato, ker slavimo potem, da pomagamo ljudem po celem svetu, predvsem tudi kar se tiče hrane. Hkrati pa je veliko državljanov ogroženih, zato jim moramo pomagati, kajti so trpijo zaradi revščine in socialne izključenosti. Moramo si prizadevati, da jim pomagamo in odgovornost je na nas, da nudimo to pomoč. Ne le letos in prihodnje leto, ampak vse tja do leta 2020, zato da bomo dosegli tudi cilje, ki smo si jih zadali v tem načrtu in upam, da se bo to nadaljevalo tudi po letu 2020. zato se mora nadaljevati tudi v prihodnosti. Hvala. Gospod Guerres, za eno minuto. Eh, hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Eh, moralna veličina družbe se ne meri samo po vroto družbenem proizvodu, eh, ampak eh, po tem, kako je zagotovljeno in poskrbeno za izobraževanje, za zdravstvo, za vse člane družbe in zlasti, kakšna je zaščita najbolj ogroženih v neki družbi. Eh, s tem eh, programom, čeprav se zdi, da je skromen, eh, se poraja napačen vtis. In sicer izhajamo iz moralne zaznave Evropske unije. Evropska unija ni samo ekonomski projekt, to ni samo projekt sodelovanja in solidarnosti. Solidarnosti ravno za najbolj revnimi 43 milijonov evropejcev nas potrebuje. In to potem ne more biti odvisno od eh, pravnih podlag za program. Mi sedaj ne moremo dalj časa razpravljati o pozotkovnih vprašanjih. Podpiram komisijo v eh, njenih projektih, eh, ki mora obraniti moralni pomen tega programa. Hvala. Bad, uh, uh, opravičujem se, če, sem, če je bila moja izgovorjava napačna. Eh, zadnji govornik v tej razpravi oziroma zadnja govornica je gospa Jordan Cizelzenom. Predlog Evropske komisije, da nadaljujemo z razdeljevanjem hrane najbolj ogroženim v Evropski uniji. Leta 2008 nas je prizadela kriza in zdaj po štirih letih je situacija v mnogih državah članicah še slabša. Več je revnih, več je lačnih in več je ogroženih. Evropska unija mora ostati solidarna to sicer pomeni da moramo uvajati ukrepe ki oživljajo gospodarstvo hkrati pa seveda ne smemo pozabiti tudi na ljudi v stiski moram povedati da v moji državi državi iz katere prihajam to je v sloveniji Eh, je v nekaterih predelih tako slaba eh, situacija da so dobrodelne organizacije že prenehale z razdeljevanjem hrane zaradi tega ker jo je zmanjkalo zato seveda takšni ukrepi s strani evropske unije so zelo dobrodošli eh, predvsem pa mora biti ta pomoč seveda pravočasna učinkovita in hitra Hvala lepa. Sedaj upa komisar v imenu komisije zaključil razpravo. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Najprej pozdravljam podporo Evropskega parlamenta programu. Kakor veste, je komisija predlagala 2,5 uh, milijona evrov v naslednjem večletnem finančnem okoviru za program. Komisija je tukaj eh, izkoristila svojo pravico do pobude. Pomoč v hrani je del našega širšega prizadevanja za boj proti revščini. Ta program bo sprejet samo, če bo del koherentnega svežnja inštrumentov za spodbujanje socialne vključenosti. Eh, tudi tistih inštrumentov, ki so financirani iz Evropskega socialnega sklada. V odgovor nekaterim poslancem želim povedati, da se dejansko želimo boriti za to, da bi program razdeljevanja hrane ohranili tudi v prihodnosti, tako smo tudi predlagali. Eh, ampak eh, ali zavrnitev ali nadaljevanje programa ta odločitev mora biti znana eh, k malu, tako da se bodo organizacije in pa nevladne organizacije lahko prilagodile tej odločitvi. Tisti, ki so spraševali, zakaj sploh potrebujemo ta program. Moj odgovor je naslednji. Trenutno imamo jasne in dogovorjene cilje glede zaposlovanja in boja proti revščini in zato Evropska unija preprosto ne more ignorirati dejstva, da več kot 43 milijonov evropejcev ne more uživati obroka z proteini vsak dan in da uh, veliko otrok nima treh obrokov na dan, preprosto zato, ker uh, so starši prerevni. Evropska solidarnost tukaj ni samo nek ideal. To je dejansko nek moralni imperativ. Hvala. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena. Hvala, sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda.